izjavi sveta in komisije o Kubi. lepo pozdravljeni gospod minister gospod komisar začeli bomo z naslednjo razpravo najprej damo besedo gospodu ministru izvolite najlepša hvala gospa predsedujoča smrt orlanda sapate je bilo zelo negativno dejstvo do tega nikoli ne bi smelo priti in upamo, da do tega nikoli več ne bo prišlo na Kubi in tudi nikjer druge. Obveza Evropske unije in njenih inštitucij mora biti, da obsodi takšna dejanja, ko gre za kratanje človekovih pravic in da se zauzemamo za to, da nikoli več ne bo prišlo do takega primira. To je naša naloga. Evropska unija in njena identiteta je sestavljena iz spoštovanja in zagovanja človekovih pravic. Kajti mi verjamemo v vrednote kot so svoboda, pluralizem in zato to sestavlja našo osebnost, naše bistvo. Prihaja do kratenja človekovih pravic, to potem Evropska unija obsodi in to glasno. In to smo storili tudi v primeru Kube. To smo storili, ko smo izrazili našo skrb glede pomankanja napredka na področju človekovih pravic na Kubi. To smo dejali takrat, ko smo zahtevali izpustitev političnih zapornikov na Kubi. Gre za okrog 200 političnih zapornikov, nekateri teh so v zelo resnem zdravstvenem stanju in nekateri celo gladovno stavkajo. To smo storili tudi, ko smo podarili potrebo potem, da moramo zaščititi zagovornike človekov pravic na Kubi. To smo storili tudi takrat, ko smo dejali, da je smrt Orlanda Sapate nekaj, kar zahteva odgovornost vlade, ki ima politične zapornike. Politika Evropske unije, kar zadeva Kubo, gre dosti dlje. Naša politika se vrti okrog nekaterih elementov in rad bi izpostavil nekateri teh. Prvi je politični dialog. Politični dialog s kubanskimi inštitucijami, oblastmi in pa s civilno družbo, kar seveda vključuje človekove pravice. Drugič, raz, um, sodelovanje za razvoj na Kubi. Mi izražamo našo solidarnost s kubanskim ljudstvom radi pa bi tudi spodbujali napredek na področju kulture in eh, demokratične prakse na Kubi. To so bistveni elementi politike, politike, ki je namenjena predvsem prebivalcem na Kubi. Zauzemamo se za njihovo blagostanje, njihov napredek, njihov življenski standard in za njihovo spoštovanje človekovih pravic. Najlepša hvala, gospod minister. Sedaj ima besedo gospod komisar. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, komisija obžaluje smrt Orlande Sapate in, okolišč, in zaradi okoliščin, v katerih se to zgodilo, rad bi tudi izrazil skrb glede drugih političnih zapornikov na Kubi. Vsi imamo občutek frustracije in nemoči, ko je umrl gospod Sapata. Storiti moramo kar lahko, da zagotovimo, da se kaj takšnega ne bo več zgodilo na Kubi ali kjerkoli drugot. Evropska unija spoštuje vrednote, kot so demokracija, človekove pravice in temeljne soboščine. Želi zaščititi in spodbujati te vrednote, potem, ko smo do pred kratkim čutili kraten človekov pravic naše, na naši lastni celini. Človekove pravice so univerzalne in ne poznajo meja. To načelo je po, najpomembnejši del našega dialoga z vsemi partnerji tako v Evropi kot drugod. Konstruktivno delovanje, ne pa politična prisila in sankcije so še vedno temelj naše politike do Kube. To smo tudi zapisali v skupnem stališču, ki smo ga sprejeli 1996. To je smiselno in zato se je svet leta 2008 odločil za odpravo diplomatskih ukrepov, zato da spodbudimo diplomatski proces in da omogočimo uporabo inštrumentov, ki smo jih sprejeli leta 2006. Zaradi tega so države članice zopet vzpostavile razvojno sodelovanje s Kubo v zadnjih mesecih. Po vseh političnih skupinah. To kaže, da se vsi strinjamo s tem, kako zelo pomembna je vloga razvojnega sodelovanja na Kubi. neaktivnost na Kubi bi bila najslabša opcija za verodostojnost Evropske unije kot globalnega akterja. Kaj ti ne gre samo za naše, našo vredostojnost, ampak tudi za našo sposobnost, da smo prisotni na Kubi. Trdno sem prepričan, da je pravi način, da se zauzemamo za politični dialog in za sodelovanje s Kubo za to, da izboljšamo življenja kubanskega prebivalstva. Sodelovanje s Kubo nikoli ni bilo prekinjeno strani Evropske unije. Zakaj? Zato, ker, je, ker razvoj ni eh, podpor, podpira vladi, ampak s tem podpiramo ljudstvo in prebivalstvo. Razvojno sodelovanje je zelo pomemben element v naših odnosih s Kubo projekti, ki potekajo na Kubi, koristijo prebivalstvu s tem, da rešimo najosnovnejše potrebe, kot tudi obnova in razvoj po orkanu, varna hrana, hrane in pa tudi podnebne spremembe. Podpiramo tudi nevladne aktivnosti rad bi jasno povedal, da ne obstaja nobenega financiranja strani Evropske unije preko vlade ali preko državnih organov. Denar namenjamo in sredstva namenjamo preko nevladnih organizacij in združenih narodov, ki pozdravljajo prisotnost Evropske komisije in Evropske unije na Kubi. Pomembno je, da Evropska unija še vedno skrbi za to, da se odzivamo na osnovne potrebe kubanskega prebivalstva s tem, da delujemo na posameznih sektorjih z določenimi inštrumenti. Moramo najti ravnovesje med odprtostjo za dialog, med podporo kubanskega prebivalstva z razvojno pomočjo in s tem, da spodbujamo naša načela. To je naloga, s katero se moramo soočiti v Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj imamo govornike v imenu politični skupi. Prvi je gospod Salama, Salafranka v imenu ljudske stranke za minuto in pol. Najlepša hvala. Ko smo prosili v bližnji skupini za to točko na dnevnem redu, tega nismo storili zaradi tega, ker bi želeli s prstom kazati na popustljive politike. Želeli smo to zaradi tega, ker je Evropski parlament inštitucija, ki je demokratična inštitucija in da bi tukaj obsodili smrtne dolžne osebe in da izrazimo solidarnost tistimi, ki na Kubi se borijo, živijo in umrejo za svobodo in dostojanstvo. Tako kot je že povedala Evropska komisija, je skupno stališče še vedno veljavno. To je zelo dobro, kajti s tem se prosi za takojšno izpustitev političnih zapornikov, prosi se za spoštovanje človekovih pravic, temi saboščin in govori o načelih, ki jih zagovarjamo mi. V tej dvorani, gospa predsedujoča, še vedno donijo besede pogumnega moža Osvalda Paja, ki je dobil Saharovo nagrado leta 2001, ki je dejal, da je najboljša zmaga ta, da ni več sovraštva v naših srcih in da želi povedati svojim bratom, da jih ne sovraži, vendar pa da ne bo popustil zaradi strahu. Andrej Sarahov je dejal, ki je za seboj pustil dostojanstvo in miroljubno sodelovanje z ljudmi, da so glasovi, ki največ pomenijo tisti, ki se jih ne sliši. Tudi ženskam v belem smo podelili nagrado, njihovega glasu pa nismo slišali in nažalost nismo slišali tudi glasu Orlanda Zapate. Kmalo pa bomo slišali glasove več kubancev v Evropskem parlamentu in z vredostojnostjo, ki jo dobimo zato, ker tukaj zastopamo 500 milijonov državljanov 27 držav članic, je inštitucija, ki mora jasno izraziti ta krik in želja po svobodi, ki jo slišimo skupaj. Najlepša hvala. Hvala lepa. V imenu skupine SD gospod Janjes Barnuevo Garcia. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Predsedujoči svetu, gospod komisar. Nikoli več ne smemo dopustiti, da naš mok postane so kriv za smrt. Nikoli več ne smemo dopustiti, da oseba, ki se bori za svobodo ali za politične prepičenje, umre v zaporih, ne da bi dvignili glas in da zahtevamo rešitev in izpust. Gospod Sapata Tamajo, ki je, 40, je bil 40 let star gradbenik, je prosil za izboljšanje pogojev v zaporu. Umrl je po sedmih dneh gladovne stavke, po sedmih letih zapora, zaradi tega, ker je zahteval boljše pogoje, potem ko so ga ponižali, ko so ga mučili v zaporu in ko je trpel zaradi teže mavka mednarodne skupnosti. Imamo tudi drugega zapornika, ki gladovno stavka kot je Guillermo Farijas, psiholog in aktivist. Danes, glasuje, danes razpravljamo o resoluciji in jutri bomo o tem glasovali. Zahteva izpust vseh političnih zapornikov na Kubi želimo doseči demokratično tranzicijo in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih soboščin na Kubi. Sedaj v tem trenutku se ne bomo spuščali v vprašanje, ki nas ločuje za to, če že, da želimo ohraniti skupno stališče. Prosimo, sredotočimo se na ohranjanje življenj in na človekove pravice. Poiščimo skupne točke v prihodnji politiki do Kube vendar pa ima to še pomembno dodano vrednost, kajti šest političnih skupin je predstavilo to resolucijo, kar odraža zelo velik konsens v Evropskem parlamentu, ko gre za vprašanje človekovih pravic. Nikoli več ne bomo trdili, da desnica v Evropski uniji popušča pod ameriški pritiskom. Nikoli več ne smemo reči, da so socialdemokrati popustljivi in eh, da so tihi sokrivci za komunistične režime. To ne drži. Mi moramo povedati in pokazati, da smo združeni, ko gre za, za zagovarjanje. Uh, spoštovanje človekovih pravic. Rad bi se zahvalil gospodu Salafranki, ki se je pogajal v imenu bližne skupine ljudske stranke, gospe Weber v skupini Alde, gospodu Romevu Redi v imenu zelenih, gospodu Kožušniku v imenu ECR in tudi drugim kolegom, ki so sodelovali pri tej zelo zapleteni temi in upam, da se bo nad trud jutri obrestoval. Rad bi se zahvalil tudi predsedujočemu svetu Evropske unije in predsedniku vlade Španije Zapateru zaradi tega, ker je podprl današnjo resolucijo, o kateri razpravljamo. Najlepša hvala. Hvala sedaj v imenu politične skupine Alde, gospa Weber, minuta in pol. Najlepša hvala. Kolegice in kolegi, v imenu svoje prične skupine bi najprej rada izrazila sožalje družini gospoda Zapate. Plačal je zelo visoko ceno ker je zastopal svoja prepričanja. In boj za človekove pravice je več let navdih za tiste, ki zagovarjajo človekove pravice tako na Kubi kot tudi druge. Naša skupna rezolucija v imenu več političnih skupin pa kaže, da obsojamo razmere na področju človekovih pravic. Popolnoma pošteni moramo biti. Razmere se niso izboljšale. Mediji in eh, disidenti, pa tudi ostali, eh, so še vedno v zaboru, ker se želi rabijo sestajati, združevati in zagovarjati svoboščine. Nevladne organizacije na Kubi ne morejo delovati. Kubanska vlada nadzira njihovo delovanje. Ko razpravljamo o tej zadevi, moramo govoriti tudi, da zagovornik človekovih pravic gladovno stavkajo. To nas skrbi. Zdi se, da so se razmere poslabšale. Gospod eh, Zanjero ima velike zdravstvene težave. Kubanska vlada ne upošteva poziv Evropske unije. Odzvali smo se večkrat, eh, da naj se politični zaporniki izpustijo. Zato mislim, da mora Evropski parlament eh, pozvati Kubo, pa tudi ostale, da zagotovi življenje in svobodno delovanje tistih, ki želijo pluralistično in demokratično Kubo. Romeva in Rueda za minuto in pol minuto zelenih. Najlepša hvala. Tudi sam bi se dodal um, in eh, pristopil k sožalju zaradi smrti Orlanda Zapate. Vsako takšno dejstvo je obžalovanje vredno, zasluži obsodbo. Dosti več kot samo spomin. Zasluži si, da zaradi doslednosti v, do te resolucije zahtevamo izpust političnih zapornikov na Kubi ali v katerikoli drugi državi. Mislim, da je to prav, da to storimo, tako tudi potrebno. To moramo storiti tudi zaradi tega, um, kljub temu, da obstajajo različni razlogi za to. To je del sporazuma. Nuno je, da prosimo za takojšno izpustitev političnih zapornikov in da opomnimo na to, kako zelo težka je situacija nekaterih političnih zapornikov, ki sledijo primeru Orlanda Zapate in so začeli z gladovno stavko kot Guillermo Farinjas. Tvegamo tudi če uporabimo politične inštrumente za druge zadeve, to je lahko nevarno. Moramo se spomniti tudi na to, da obstaja veliko postopkov, ki potekajo, ki so koristni, ki dobro delujejo in da v nobenem primeru ne smemo pasti v skušnjavo, kot želijo nekateri, da se vračamo v že premenile čase in da začnemo s propadlo politiko blokiranja in embarga, kajti dobro vemo, kakšne so posledice tega. Tega si ne želimo in ne želimo se, da bi zopet prišlo do situacije, kot je bila smrt Orlanda Sapate. Vedeti moramo, kako lahko delujemo skupaj, da preprečimo, da bi prišlo zopet do tega in da spodbujamo demokratične procese na Kubi. E Hvala v imenu politične skupine EKR, gospod Kožušnik za dve minuti. Nikolegove.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 vladavine trde roke komunizma in sem videl hude posledice kriminalnega komunističnega režima v moji državi. Zato tudi čutim veliko solidarnost kubanskim ljudstvom. In me vse te žalostne novice zares osebno prizadanejo. Zdi se, da sedanji režim še vedno izvaja svoje staro geslo socializma o muerte, torej socializem ali smrt. In vendarle je videti, da prihaja do vedno več odpora in upora proti obstoječemu režimu. Kadarkoli vidim, da kdo umre v zaporu, zato ker se je upiral komunističnemu režimu, eh, najdem vedno sporednice s tem, kar se je dogajalo v moji domovini. Zato bi vas rad vse opomnil da je treba storiti nekaj konkretnega za osvoboditev vseh političnih ujetnikov, poskrbeti za politični pritisk, ki naj vodi k reformam, k demokratizaciji države in k odprtju Kube proti svetu. Gospod Mejer, za dve minuti. Ja, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moja prejšnja skupina obžaluje smrt zapornika Orlanda Zapate ta zapornik je v odgovornosti in pristojnosti kubanske vlade, kot je situacija katerega koli drugega zapornika. Ne želimo, da Evropski parlament inštrumentalizira človekove pravice. Danes o tem razpravljamo, jutri bomo o tem glasovali. Tega ne bomo storili z vojaškim udarom in mi nismo takrat glasovali proti vojaškemu udaru v Hondurasu z vsemi eh, uboji uh, in mučenju. Zato mi ni všeč, da se oglasimo samo takrat, ko pač gre za situacijo, ki nam paše, drugot pa ne. V Kolumbiji so prejšnji teden odkrili množične grobove, 1500 trupel, nekateri trdijo celo 50 tisoč trupel leži v teh grobovih. Bomo to obsodili, o tem razpravljamo, bomo glasovali, kaj se dogaja s civilnimi žrtvami v Afganistanu, kaj se dogaja s. Um, preganjani v zahodni Saheri. Ne, mi ne podpiramo takšne hinavščine. Mislimo, da je bistvenega pomena, da vzpostavimo odnose na enaki ravni s Kubo, da se lotimo vseh vprašanj politike, človekovih pravic, stanje zapornikov, vendar pa moramo govoriti iz oči v oči, kajti Evropska unija ohranja skupno stališče do Kube, ki je izjemno, ni nobene druge države, ki bi si zaslužila skupno stališče, niti Kitajska, niti Vietnam. Zakaj? Zakaj pa ravno Kuba? zakaj ne Ljudska republika Kitajska? Predsedujočemu svetu zastavljam vprašanje. Bomo končali s tem skupnim stališčem, kaj ti meni se zdi, da je to najhujša ovira za to, da začnemo z odkritim dialogom med Evropski uniji in Kubo, da bomo imeli skupni načrt v skupnem interesu. Hvala lepa. Predsedujoči samostojni poslanec, za minuto in pol vam dam besedo, izvolite. Hvala, spoštovana gospa predsedujoča. Zapata, ki je umrl po gledovni stavki in blogerka Sančes, ki so jo ravno tako napadli, o tem smo brali in to zelo jasno kaže, da je prišlo do tega, da smo sprejeli eh, rezolucijo, kar zdeva človekove pravice na Kubi, ampak da tukaj nismo napredovali. In eh, to se je tudi razrešilo na takšen način. Kar zdeva politične zapornike, razmere se niso izboljšale in eh, vprašanje je, kaj se zgodi. Tudi za časa Batiste so Kastrovi bili zaporniki. Vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo. Ali so kubansk, ali kubansko prebivalstvo, tisto, katerega vlada upošteva njihove potrebe. In eh, v ljudski Kitajski republiki vsaj lahko vidijo, da se njihovo življenje izboljšuje. Ker pa zadeva embargo ZDA za programsko opremo in za računalnike, to pravzaprav ni usklajeno s pričakovanji, ki jih je uvodoma objavil predsednik Obama. Morda pa bo prišlo do tega, da se bo opozicija lahko bolje organizirala. Ne na zadnje pa bomo imeli eh, težave, kar zadeva svobodo izražanja, ampak eh, tukaj ne bodo mogli dolgo časa zatirati svobodo izražanja. Mislim, da je dobro, da Evropa na nek način poskrbi za boljšo politiko, tako da bo prišlo do globalizacije komunističnega režima. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo gospodu Valesi za dve minuti. Najlepša hvala spoštovana gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Tragična smrt eh, zapornika vesti, gospoda Zapate na Kubi, pa še enkrat zelo jasno kaže, da režim Kastra popolnoma zanemarja poziv mednarodne eh, skupnosti, da spoštuje človekove pravice in obračuna s tistimi, ki se borijo za svobodo. To je simbolična smrt. Gre za klic na pomoč. Mednarodna skupnost se mora ustrezno organizirati. To velja tako za diplomate, kot tudi za politike. Velikokrat pa se ne upošteva stališče in javna, mne, javno mnenje kubanskega ljudstva. Izvajati moramo pritisk na režim Kastra. Zazimati se moramo za to, da se čim prej izpustijo zaporniki vesti. V zadnjih letih pa je Evropska unija skušala oblikovati novo politiko do Kube. Odpravili smo sankcije in upali smo, da bomo kubansko vlado spodbudili, da bo upoštevala bolj demokratične standarde. Žal pa smrt zapate kaže, da smo bili zelo naivni, ko smo to politiko oblikovali. Ta politika je neučinkovita in jutri bomo glasovali o tej resoluciji, ko bomo zaključili današnjo razpravo. Pa zlati moramo zelo jasno sporočilo. Reči moramo, da obsojamo kršitev človekovih pravic, pomankanje spoštovana za temeljne pravice in pravice zapornikov na Kubi. Pokazati moramo, da smo solidarni, kar zdaj kubansko ljudstvo. Imeti moramo, imeti moramo glas in govoriti moramo o imenu tistih, ki ne morejo govoriti. Gospa Boskurt za tri minute. Najlepša hvala spoštovanja, gospa predsedujoča. Tragična smrt gospoda Zapate pa je pomenila to, da se je eh, svet odzval. Zgroženi smo. Zapato ni videl druge možnosti, kot da se je odločil eh, za gradovno stavko, ki je privedla do njegove smrti. Izjemno slabi pogoji v eh, zaporu so mu ponudili samo eno možnost, to je smrt. Zakaj pa je pravzaprav sploh pristal v zaporu? Zastopal je drugačno stališče kot vlada, ampak to ni kaznivo dejanje. Zato nisi kriminalec, zato nisi izdajalec. To pa nikakor ni osamljen primer. Gospod Farinjas, psiholog in novinar, se je ravno tako odločil za gledovno stavko. Želi da se izpusti 26 eh, bolnih političnih zapornikov. Kaj pa se bo zgodilo z njim? Ali bo tudi on plačal visoko ceno ali bo umrl? Kako se bo kubanska vlada odločila za drugačen pristop? Ocene so, da je več kot 20 ljudi pridržanih na Kubi, zato ker zastopajo določene politične premise. In to nasprotuje človekovim pravicam, to nasprotuje konvenciji Združenih narodov. Zato bomo pozvali Kubo, da takoj izpusti zapornike vesti in eh, da končno naredi konec s zelo resnim kršitvam človekovih pravic. Kubanska vlada ne sme in ne more nadzirati misli svojih državljanov. Tudi, če jih boste zaprli, bodo te zamisli še vedno živele v praksi. Če se boste odločili za to, da boste opravili s temi idejami, ne boste uspešni. Izkušnje kubanske vlade to zelo jasno kažejo. Začeti bi morali zelo odprt dialog, to je edina pot napredka. To pravzaprav kubanska vlada dolguje svojim državljanom. Kubanski ljudje si zaslužijo, da se jih spoštuje, da se spoštujejo njihove človekove pravice. Smrt gospoda Zapate pa se ne sme zapisati v zgodovino. kot eh, primer eh, in eh, zgodba, ki je bila za manj. Evropska unija si mora prizadevati za to, da se razmere na Kubi izboljšajo. To ni samo primer gospoda Zapate in političnih zapornikov, ampak tudi tisti, ki zagovarjajo človekove prvice, morajo svoje dejavnosti še naprej nadaljevati. Kubanska vlada mora poskrbeti za svoje prebivalstvo. Ne sme jih areterati in jih obravnavati kot kriminalce. In to je že samo po sebi kaznivo dejanje. Gospod Bilbao, baram dika za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zagovarjanje človekovih pravic danes pomeni obsodbo krute smrti Orlande Zapate in eh, izpustitev političnih zapornikov. Upam, da bodo kubanske oblasti razmislile o tem, kaj ti režim se mora razviti proti demokratičnemu razvoju. Na Kubi še vedno obstaja politični zapornik. Zakaj obstaja strah do razprave svobode in svobodnih projektov? Ideje niso ka, kazniva dejanja, z, vendar pa moramo tako to eh, spremljati z razpravo in, eh, z, in ne pa zapori. Tam je prepovedano misliti in občutiti in potem strah pronica eh, do prebivalstva. revolucionari so končali z režimom Batiste, upam, da bodo tudi sedaj končali s tem režimom. Človekove pravice niso predmet pogajanj. Evropska unija se mora takoj odzvati do vseh kršitev človekovih pravic v vseh državah, v Afganistini, v Kanistanu, v Palestini, v Baski, v Hondurasu ali pa kjerkoli druge. To mora biti naša naloga, kajti kratenje človekovih pravic kjerkoli je enako resno. Myślę, że wszyscy na tej sali zgodzimy się, że. Hvala lepa. Mislim, da se bodo vsi strinjali z menoj, da pokvarjeni komunistični diktatorji onemogočajo demokratične spremembe na Kubi. Vrata Castro dobesedno teptata svobodo svojih sodržavljanov in prihodnost Kubancev je seveda odvisna od njih samih, vendar lahko Evropska unija odigra pomembno vlogo vsaj pri osvobanju političnih zapornikov. To mora biti predpogoj za kakršen koli politični dialog s Kubo spoštovanje človekovih pravic, dostop do neodvisnih medijev, do interneta, spodbujanje demokratičnih sprememb je eh, zelo pomembna zadeva tudi pri krepitvi čezatlantskih povezav. To je treba povdariti tudi zunaj evropskih forumov. In ne smemo sprejemati statusa quo, imeti moramo dolgoročno vizijo demokratizacije Kuba. Hvala lepa, gospod.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 Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta razprava ponovno kaže na to, da uporabljamo dvojne standarde v Evropskem parlamentu. Obstaja vedno manjšina in večina. In tisti, ki niso hoteli obsoditi udara v Hondurasu in se sploh ni oglasila pri številnih drugih kršitvah človekovih pravic, se sedaj močno oglaša pri eh, problemu Kube. Seveda obžalujemo smrt kubanskih državljanov, gospoda Zapate, vseh tistih, ki gladovno stavkajo, vendar mislim, da moramo realno pogledati tudi na to razpravo in ne vem, zakaj imamo poseben odnos do Kube. Saj obstajajo že tako ali tako različne oblike sankcij, finančni embargo in tako naprej. Kaj pa Združene države Amerike, ki tudi držijo v svojih zaporih 5000 državljanov Kube? kubancev, ki so v bistvu prišli v Združene države Amerike samo zato, da bi pomagali osvobajati svojo državo. Torej, poglejmo, zakaj gre. Poglejmo, kakšna so naša dejanska stališča, kakšni so dvostranski interesi in uskladimo svoje stališča tudi do drugih, ne samo do. Kube. Upam, da se bo to zgodilo v prihodnje, če se ni doslej. Hvala lepa. Gospod Sonik, dve minuti. Pamjetame slavne zavolanje Fidela Castro. Še vedno se spominjamo, kaj je govoril eh, Fidel Castro. Govoril je res socializem ali smrt, ampak zaenkrat je ostala tam samo še smrt. Smrt, naprimer, domoljuba Orlanda Zapate. Castro je kompromitiral idejo socializma. In to, kar se dogaja tam, bi moralo v bistvu biti velika sramota za vse, ki tam upravljajo z državno politiko. Pred časom je sicer bil organiziran obisk na Kubi, kjer smo poskušali vzpostaviti stike, organizirati pomoč, vendar nikoli nismo uspeli stopiti v stik z disidenti. Na Kubi še nikoli ni bilo pravih zaresnih demokratičnih volitev. Sedaj Evropska unija predlaga posebno politiko do Kube, vendar je predpogoj za odprto politiko izpustitev političnih zapornikov, odprava cenzure in tudi vzpostavitev državljanskih pravic. To je v interesu vseh in o tem moramo odprto spregovoriti. Obstajajo različni načini za to, kako osvobiti ljudi pod totalitarističnimi režimi. Obstajajo različne oblike dialogov. Obstaja tudi način, ki ga je uporabila Romunija. Polski način, različni scenariji, nekateri bolj dramatični, drugi spet manj. Ne vemo, čemu bo sledila Kuba. Oni imajo ključ v rokah. Politika Evropske unije pa mora aktivno prispevati k temu, da bo Kuba postala regija svobode in demokracije. In o tem moramo govoriti. Hvala lepa, gospod Sonik. Sedaj pa je na vrsti gospod Richard Howitt. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej bi tudi sam rad izrekel globoko sožalje družini pokojnega gospoda Zapate in tudi globoko sočutje vsem, ki gladovno stavkajo in ki so še vedno zaprti zaradi političnih razlogov. Evropski parlament mora ponoviti svoj poziv za takojšnjo izpustitev političnih zapornikov, o katerih so podatki različni, odvisno od tega, ali jih gledamo pri Amnesty International ali pri drugih organizacijah. V vsakem primeru pa moramo ukrepati tudi preko naših vezi v Havani. Amnesty International ni stopil na kubanska tla že 19 let in to bi bilo treba omogočiti. Veliko je ljudi, ki trpijo zaradi mučenja in zatiranja sem med tistimi, ki so bili vedno proti embargo Združenih držav Amerike, ki traži od leta 62 in vedno smo bili naklonjeni uh, vsem ukrepom, ki bi omogočili večji pretok ljudi, večje možnosti potovanja v tamkajšnji regiji in mislimo, da je treba vzpostaviti demokratično opozicijo, ki bo vodila k dialogu ne le na Kubi, temveč tudi k dialogu Kube z drugimi državami, med njimi tudi z Evropsko unijo. Rad bi dodal tudi, da pozdravljam dejstvo, da je BBC nedavno dobil prost dostop do Kube nisem pa naklonjen temu, da Kuba na svetu Združenih narodov za človekove pravice ni soglašala z uvedbo temeljnih človekovih pravic in to seveda zadeva vse eh, ljudi, ki trenutno trpijo v zapori. Vsi tisti, ki obiskujejo Kubo, morajo ustrajati na tem, da se sestanejo tudi s predstavniki civilne družbe, in lansko leto nam je uspelo že, da smo imeli en tak obisk in mislim, da moramo tudi v prihodnje ustrajati na tem. Hvala lepa, gospod Ljumišel, za minuto in pol. Da, gospa predsedojoča, gospod komisar, gospod minister. Smrt gospoda Zapate kaže na dramatičen brezup, ki vlada v tej državi, ker očitno nismo bili še dovolj jasni, moramo sedaj glasno povedati, da smo proti vsem to vrstnim eh, z piranjem eh, političnih nasprotnikov. Ne gre samo za konkretne fizične pogoje, v katerih držive, gre tudi za to, da se Evropa politično izreče o tem in da povdari evropske vrednote. Odnosi med Kubo in Evropo so že dolgo dolga leta zelo kompleksni. Vendar vidimo, da se zadeve slabšajo in treba je poskrbeti za boljši politični dialog. Vsi vemo, da se eh, Kuba nahaja pravzaprav na prekretnici in da je treba ustrajati na dialogu, ki bo pomemben za razvoj demokratičnih sil in Evropa ima tudi politično odgovornost, da prispeva k izboljšanju pogojev življenja, ki trenutno vodijo ljudi praktično k samomoru. Zato moramo ustrajati na dialogu, vendar ne, da bi pri tem uporabljali dvojne standarde. La parole est maintenant à monsieur Migalski. Hvala lepa, gospod Migalski. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, dame in gospodje. Svoboda bo na Kubi slejko prej prevladala, tam bomo videli tudi demokracijo in proste tržne zakonitosti. Vendar nekateri pravzaprav niti nočejo videti, da bi ta režim zamenjali. Nekatere od evropskih držav članic smo doživele že to vrstne spremembe, med njimi Mačarska, Češka, Slovaška in tako naprej. Mislim pa, da bi morala Evropska unija nameniti nekaj sredstev eh, Kubi, potem ko bo uspela sama obračunati z obstoječim režimom. Najlepša hvala, gospod Migalski. Gospod Nastalka, eno minuto. Paní predsedkyně, kolegyně a kolegové, jsem původním povolal... Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Po stroki sem zdravnik in zato vem, kako težko je rešiti ogroženo človekovo življenje. Zato sem vedno žalosten ob vsaki izgubi človeškega življenja in močno sočustvujem z družinami umrlih na Kubi. Eh, lahko samo ponovim to, kar sem povedal nedavno, ko smo govorili o stanju človekovih pravic v Srednji Aziji. Takrat sem dejal, da je pravzaprav napaka tudi v tem, da ne spoštujemo tradicij in zgodovine določenih regij in držav in da ne znamo spoštovati pozitivnih sprememb, ki so bile dosežene. Isto velja tudi za Kubo. Če bomo bolje spoštovali njihovo zgodovino in dosežke, bomo tudi odprli vrata za boljši in učinkovitejši dialog. Treba je seveda izboljšati razmere na Kubi, tudi socioekonomske. Eh, Kuba je vedno med državami, ki se nahajajo v težavnem položaju, pa če govorimo o tej ali oni zadevi. In moramo se izogniti, da bodo zaradi tega trpeli navadni ljudje in borci za človekove pravice. Hvala lepa, gospod Mauro, dve minuti. Credo senza retorica. Hvala lepa, gospa predsedoča. Ne, da bi se spravljal v retoriko, bi rad rekel, da bomo danes in jutri, ko bomo glasovali, pravzaprav pisali strani v zgodovini, ki so zelo pomembne tudi za ta parlament. Pri tem lahko pustimo ob strani naše politične razlike med posameznimi političnimi skupinami in storimo nekaj zgodovinsko koristnega. In mislim da moramo obeležiti smrt tega človeka, zato da ne bo za manj in v svoje rezolucije zapisati tisto, kar je pomembno in bistveno. To so zadeve, ki jih sicer mi že jemljemo kot same po sebi umevne, vendar za Kubo niso samo umevne, saj tam še ni prevladala svoboda, ni še spoštovanja do človekovega življenja, ni jasno, da človeka ne smeš kar tako ubiti. Ampak kot vemo, je treba veliko let, da prevladamo vzajemne predsotke, da odpremo odpremo oči in pogledamo določena dejstva, ki so za vse nas enaka, ne glede na različne politične vidike, ki jih imamo. In to je dobra osnova za prihodni dialog, tudi edina možna osnova za pošteni dialog. Ne smemo voditi nekega praznega, puhlega dialoga s Kubo, temveč tistega, ki naj temelji na resnici in na resničnih odprtih vprašanjih, z velikim spoštovanjem do, do človeškega bitja, do človeka, ki mora biti v sami srčiki razvoja države. Sicer ne bomo dosegli nikakršnega pametnega kompromisa. V vsakem primeru pa nam mora biti jasno, da kadar govorimo o človekovih pravicah, ne smemo dovoliti kubanski vladi, da zaobide to vprašanje. Visoki predstavni, visoki predstavniki tega doslej še niso storili in gospod visoko predstavnico sem danes do povdne že opozoril na dejstvo, da Kuba Libre ni samo koktejl, temveč tudi pomeni, da hočemo videti svobodno Kubo. Hvala, gospod Maro, sedaj pa gospa Munizde Urkiza. Hvala. Najlepša hvala. Socialisti obžalujemo smrt Orlanda Zapate in pa situacijo političnih zapornikov. Glasno prosimo za njihovo izpustitev. Smrt Orlanda Zapate je res obžalovanja vredna, vendar pa je to lahko razlog za, za to, da začnemo sodelovanjem z kubanskimi oblastmi za to, da dosežemo spoštovanje človekovih pravic. Zato pa moramo spremeniti skupno stališče, zaradi katerega ne moremo spostaviti nobenega dialoga s kubanskimi oblastmi, kajti ti so tisti, ki lahko karkoli spremenijo na področju človekovih pravic. Skupno stališče ni tako skupno, kajti velik del eh, držav članic ima bilateralne aktivne odnose s Kubo. To stališče je ovira, ki blokira katero koli možnost za politični dialog. Je tudi ovira, da lahko Evropska unija razvija svoja načela in spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu gre za stališče, ki ni več aktualno. To so sprejeli med 15 državami članice, sedaj nas je 27 držav članic. Situacija na svetu se je spremenila. ZDA imajo dialog s Kubo na področju priseljevanja in pa tudi druge mednarodne organizacije so sprejele Kubo. V teh časih v Evropski uniji potrebujemo inštrument, ki bi ga imeli za to, da smo lahko učinkoviti pri spodbujanju človekovih pravic. Blokiranje dialoga s Kubo ni prav v zunani politiki, kajti mi smo podpisali sporazume z državi, ki ne spoštujejo človekovih pravic in temeljnih soboščin. Samo dialog in mehanizmi za razvojno pomoč v okviru mednarodnih sporozumov lahko dosežemo kaj na Kubi. Vendar pa pomankanje dialoga povzroča pomankanje možnosti za izpustitev političnih zapornikov. Španska vlada vodi dialog z aktivno zunanjo politiko in dosegli so že kar veliko izpustitev, kot je dejal Don Quixote kogar kaz, kaznujemo z dejstvi, ni treba kaznovati z besedami. Zato je bolje, da nehamo samo govoriti in da resnično kaj storimo za spoštovanje človekov pravic na Kubi v sodelovanju s kubanskimi oblastmi. To potrebujejo politični zaporniki, ne pa samo prazne besede. Eh, e hvala, gospod Moniz. Besedo dobi sedaj gospod Hamon, uh, ha, Ramon Tremosaj Balcelc. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Dragi kolegi, na Kubi je zelo veliko število političnih zapornikov. Eh, številni so bili zaprti zato, ker so bili obtoženi špionaže za Združene države Amerike, Orlando, Zapata, Tamajo tudi. Eh, žene teh miroljubnih disidentov so se združile v organizacijo Dame v Belem in dobile so tudi Saharovo nagrado decembra 2005. In naj spomnim, da Castrov režim ni dal dovoljenja tem ženam v Belem, da bi zapustile Kubo in prišle osebno prevzeti Saharovo nagrado. V kubanskih zaporih je še vedno zaprtih kakšnih 200 političnih disidentov, večina jih je novinarjev po kitajski. E, in Iranu je Kuba torej država, ki ima največ takih zapornikov. Na kitajskem jih je zaprtih 24, v Iranu 52 in na Kubu še toliko več. Uh, Orlando Zapata Tamayo je gledovno stavkal in je umrl februarja po 85 dneh gledovnega stavkanja. Zato želimo izreči veliko sočutje družini Zapate Tamaja in obsoditi kubanski režim, ki je to dopustil. Ta parlament mora torej izreči svoje obsojanje to vrstnemu delovanju Kastrovega režima na Kubi. In dosti bolj se moramo zauzeti za spoštovanje človekovih pravic na Kubi in pozvati kubanske oblasti k izpustitvi vseh priprtih eh, nasprotnikov režima. Hvala. Besedo dobi gospod Miljan Mon. Eden glavnih ciljev zunanjega delovanja Evropske unije je tudi zauzemanje za demokracijo in spoštovanje človekovih pravic. Tukaj se sklicujem na 21. člen pogodbe Evropske unije, ki zadeva tudi Kubo in njen režim. Ampak nažalost v zadnjih petih letih delovanja sveta zgleda, da je svet želel samo popraviti smernico, ki jo je eh, začrtal v prejšnjih letih in leta 2003 predvsem tudi ukrepi, ki so bile na to sprejeti, delovanje sveta, eh, delovanje komisarjev, vse to temelji na tem, kar se je bilo dogovorjeno leta 2003. Eh, vzpostavljen je bil politični dialog na najvišji ravni, vendar, nažalost, evropski politični predstavniki niso imeli priložnosti, da si bi ob svojih srečanjih s kubanskimi oblastmi in ob svojih obiskih na Kubi srečali tudi s političnimi disidenti. V tem času torej na Kubi ni prišlo do nobenih sprememb. In sedaj smo vsi presenečeni in zaprepadeni zaradi okrutne smrti Sapate Tamaja. Kolegi in kolegice, kako lahko nismo še sprijeli takega skupnega stališča, za kakršnega se zauzema španska vlada in sicer za zauzemanje za spoštovanje človekovih pravic v drugih državah v skladu z 21. členom pogodbe Evropske unije. In še nekaj. Jasno je, da se zauzemamo za vzpostavitev eh, dialoga tudi s Kubo. To je bilo izraženo tudi ob vrhu. Eh, Evropske unije, Evropskem vrhu 27. junija 2009. In zauzemamo se za to, da se vsi politični zaporniki izpustijo na Kubi in v drugih južnoameriških in srednjeameriških državah. In zato želim spomniti svet, da v svojih lastnih sklepih iz junija 2009 kaž, zapisal, da bo prihodnost odnosov s Kubo odvisna od napredka doseženega na področju spoštovanja človekovih pravic. In torej, ali lahko kdo zagotovi, da je do tega napredka prišlo in da boste na tej podlagi nadaljevali vaše stike s Kubo? Hvala lepa, gospod Miljan. Gospod Masip Idalgo ima besedo. Zgodovina nas bo odrešila. Nas bo odrešila tiranije in embarga strani Severne Amerike. Tako je rekel kubanski predstavnik. Ampak naš parlament, ki je predstavnik največjih demokratičnih držav, mora jasno izraziti svoje, eh, svoje obsojanje kubanskega režima, ki zapira politične disidente in zato se moramo z našim delovanjem postaviti ob bok vsem kubancem, ki se borijo za svojo soboto, svobodo, vsem kubancem, ki trpijo zaradi teptanja človekovih pravic. In če beremo tudi verze o Havani, ki so jih zapisali priznani kubanski pesniki, piše tako, da če ne bomo pustili svobodne besede našim državljanom, bomo zagotovo pristali v ruševinah naše domovine. Hvala. Besedo ima sedaj gospod Provera, minuto imate. Hvala, predsedujoči. Še enkrat so izbire kubanskega komunističnega režima postavile pred nas dilemo in vprašanje, ali se sploh lahko s tem režimom pogovarjamo. Že leta jih pozivamo naj izvedejo demokratične reforme, ampak prenos oblasti od Fidela Castra na njegovega brata Raula ni prinesla novih demokratičnih napredkov in tudi ni izpustila političnih disidentov. Smrt Orlanda Sapate po 85 dneh gledovnega stavkanja kaže na to, kako okruten in represiven je kubanski um, režim. V zadnjih letih je bilo Kubi namenjenih 145 milijonov evrov pomoči, ampak rezultati niso nič kaj hvalevredni. Tiranija se le še nadaljuje. Če želimo biti kredibilni, moramo zahtevati, da pomoč, ki jo nudimo Havani, temelji na konkretnih izboljšavah, ki jih je moč tudi preveriti na področju spoštovanja človekovih pravic. In sicer je treba predvsem izpustiti nasprotnike oblasti in eh, disidente in zagovornike človekovih pravic. To je eden od najbolj represivnih režimov danes na zemlji, eden od takih režimov, ki so obsojeni na propad. Eh, Hvala, gospod Provera. Sedaj pa gremo na postopek Catch the Eye. Besedo ima gospod Galer. Izvolite. Ljudem na Kubi in pa tudi režimu na Kubi moramo dati konkretno ponudbo. Na mesto političnega statusa quo bi morali financirati prehod na demokracijo v Kubi. Prvi korak je izpustitev vseh političnih zapornikov. Ob tem bi morale ZDA tudi opustiti svoje sankcije, ki vodijo bolj k cementiranju tega režima kot pa k višji demokratizaciji. Prav tako bi morali imeti okroglo mizo eh, predstavnikov oblasti in pa civilne družbe, eh, ki bi razdelila načrt za prehod na demokratično ureditev. Srednja Evropa kaže, da tudi v takšnih primerih obstaja potem še življenje po smrti starega režima in da tudi pripadniki starega režima lahko še brez težav preživijo. Tako smo storili v srednji Evropi, tako bomo lahko pomagali kubancem, to bo stabiliziralo regijo in to bo tudi izboljšalo boljše odnose z ZDA, ki ne bodo predstavljali ponovitev obdobja pred Kastrom. Hvala lepa, besedo ima gospod Ferrera. Gospa predsedujoča, obžalujemo smrt Orlanda Sapate, obžalujemo to, da je njegov protest pripeljal do tako hudih posledic, ne glede na razlog, zaradi katerih uh, se je boril. Ampak vsem tem se moramo spomniti na nespremljive politične kampanje, ki so usmerjene proti Kubi in eh, njenemu prebivalstvu. Namreč tudi prebivalstvo na Kubi mora imeti svojo svobodo, svobodo izbire svoje usode in politične oblike vodenja svoje države. In zato je embargo, ki eh, ga Združene države izvajajo nad Kubo že kakšnih 50 let, gotovo eh, neprimerna sankcija za Kubo. Kubi moramo omogočiti liberalizacijo in verjetno bo v boljših okoliščinah tudi laže vodila manj diskriminatorno politiko do svojega prebivalstva. In zato moramo mi kot parlament se zauzemati za človekove pravice, vendar preprečiti, da bi se obtoževalo um, politiko dvojnih meril, ki jo vodimo. Hvala. Moje besede so namenjeni materi Orlanda Sapate in drugim, ki se borijo za svobodo vesti in izražanja na Kubi. Danes se tukaj zahvaljujem vsem strankam, ki so podpisali resolucijo za Kubo. Tukaj se v parlamentu izražamo proti zastareli obliki diktature in režima, ki vlada na Kubi. In prepričan sem, da vsi skupaj obsojamo to, kar je pripeljalo do smrti Orlanda Sapate. Vendar pa sem prepričan, da bomo še naprej skrbno nadzirali, kaj se dogaja na Kubi, dokler ne bomo dosegli, da bodo brezpogojno izpuščeni vsi politični zaporniki. Skrbno bomo spremljali situacijo spoštova, eh, na področju človekovih pravic na tem otoku. In skupaj se bomo borili za to, da bomo imeli v zvezi s kubanskim vprašanjem skupno evropsko stališče. Zato ne smemo na vzven dajati zmedenih signalov, ampak moramo biti trdni in odločni pri svojem jasnem stališču, pri čemer se zauzemamo za Kubo, ki bo demokratična in spoštovala človekove pravice. Zato upamo, da bo do Kubanci v kratkem lahko živeli na svobodnejši Kubi. Besedo ima gospa Mestner, izvolite. Hvala lepa, predsedujoče. Dame in gospodje, mislim, da je za nas eh, vedno relativno enostavno govoriti o kršitvah človekovih pravic, še posebej, kadar se to dogaja drugot in eh, ko ljudje umirajo zaradi svojih prepričanj. Gospod Zapata je zaradi gledovne stavke izgubil življenje. O, tam so tudi drugi zaporniki, ki se pripravljajo na gledovno stavko in zato moramo ukrepati na zelo konkreten način. Eni pravijo, da zgubo sploh ne bi smeli govoriti, ker je to režim, ki ga sploh ne bi smeli izprejeti. Potem drugi pravijo, kot gospod Ferrera, eh, da bi morali kobancem eh, prepustiti voljo, da se odločajo, kako bodo postopali politično. Ampak svoboda političnega odločanja se preneha tam, ko ljudje začnejo umirati zaradi svojih prepričanj glede človekovih pravic. In tukaj mora Evropa nekaj storiti. Zato menim, da moramo konkretne predloge, ki jih imamo tukaj pred seboj, ki jih je tudi podal gospod Galer, naprimer, o tem moramo natančno spregovoriti in razmisliti o tem, kaj lahko mi storimo, da bi človekove pravice, ki se kršijo širom po svetu, eh, resnično eh, uspešneje zavarovali. Hvala lepa, se upravičujemo za to, da so prikazali drugo ime kot vaše. Besedo pa ima gospod Obermajer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes, ko smo pod uh, tragičnim otisom smrti gospoda Zapate in ko govorimo o Kubi, se moramo zavediti, da je tudi dosedanja slika, eh, slika iz časov, ko smo razmišljali zgolj v schemi prijatelj-sovražnik. na Kubi imamo zdaj zopet eh, pogled na dobro Kubo, slabo Kubo, dober, dobra Kuba in dobri Kubanci, ki so eh, ljudi osvobodili izpod eh, jarma predelovalcev sladkornega trsa, potem zdaj imamo eh, slabe Kubance, ki kršijo človekove pravice in tako naprej in tako dalje. Skratka, smrt je nekaj, kar moramo jemati resno in eh, Evropa mislim, da mora tukaj ukrepati in mora tudi uh, orati novo politično ledino in stare ideološke hipote hipoteke ne bi smeli uh, tukaj še naprej prepuščati na te ravni, na kateri je, temveč moramo zahtevati jasno izboljšanje situacije na področju človekovih pravic na Kubi in da bo kubansko ljudstvo lahko živelo v svobodni demokraciji. Hvala lepa, gospod Obermajer, gospod Svensson je naslednji. Tak, fru talman. I närmare 50 år så har... Hvala, predsedujoče. Zadnjih 50 let je trgovinski embargo, ki ga izvajajo ZDA proti Kubi, uveljavi in to seveda povzroča velike težave kubanskemu ljudstvu. Številni vemo, da je organizacija Human Rights Watch pripravila poročilo novi Castro, iz Takuba in eh, predlagajo, da se embargo odpravi in da bi morali dati kubanski diktaturi šest mesecev za izpustitev vseh političnih zapornikov. Če tega ne storijo, potem moramo uporabiti pametnejši embargo. In to mora biti eh, embargo vrsta, kakršen je bil uporabljen pogosto v preteklosti. Zamrznitev sredstev v tojini, zamrznitev tujih investicij in pa prepoved potovanj za predstavnike režima. In eh, velike demokratične države in Evropska unija bi morale podpreti takšen predlog. In zanima me, kaj bi gospod minister povedal o tem predlogu strani organizacije Human Rights Watch. Hvala, gospod eh, Svensson, gospa Zaborska. Uh, merci, madame la présidente. Uh, angažovanosť proti porušovaniu ľudských práv musí byť prioritou. Hvala, gospa predsedujoča. Boj proti kršitvi človekovih pravic, proti kršitvam človekovih pravic, mora biti prioriteta nas vseh. Smrt Orlanda Zapate je smrt, ki je nastopila zgolj zaradi njegovega protesta proti režimu. E, tu je še 25 drugih političnih zapornikov, ki so v zelo slabem zdravstvenem stanju. In ni dovolj, če zgolj ponudimo azil tem zapornikom, tako kot je to storila španska vlada, kajti izpustitev teh zapornikov je zelo težka naloga in zato pozivam gospoda komisarja Pibalksa, da Evropska unija stopi v pogajanja s kubanskimi oblastmi, da tudi Rdeči križ dobi možnost obiskati te zapornike, kajti na ta način mislim, da bi konkretno lahko pomagali tem zapornikom in pa tudi pripomogli k nadaljevanju pogajanj. Hvala lepa. Zadnja po tem postopku pa je še gospa Wortman. Spoštovane kolegice in kolegi, tudi jaz govarjam spoštovanje človekovih pravic v Evropi, izven Evrope, v Kubi in še kje. Smrt gospoda Zapate je krik na pomoč človeka, ki se mora na takšen tragičen način izpostaviti. Mi, evropejci in evropejke, se moramo jasno opredeliti za spoštovanje človekovih pravic v skladu z listino OZN, neodvisno od političnih razmer določene države. Hvala lepa, zdaj pa predajam besedo v imenu sveta gospodu Lopezu Garidu. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je ta razprava, ki si je razvila okrog vprašanja položaja zapornikov vesti na Kubi, zaradi, ki se je razvila zaradi smrti enega izmed njih, Orlando Sapate. Torej, to nam dovoljuje, da ugotovimo, da se poslanci in poslanke in različne politične skupine v zvezi s tem vprašanjem na široko strinjajo in to se bo gotovo izkazalo tudi jutri pri glasovanju o resolucijah v zvezi s tem vprašanjem. In mislim, da je ta vaša linija, to vaše stališče tudi v glavnem usklajeno s stališčem Evropskega sveta in celotne Evropske unije, ki je, da je potrebno ohraniti in vzpostaviti dialog s kubanskimi oblastmi s ciljem, da bi dosegli napredek pri spoštovanju človekovih pravic kubanskega državljanstva gre za to, da moramo res glasno spregovoriti in glasno obsoditi o vsakem primeru, v katerem pride do kršenja človekovih pravic. Dejstvo je, da ne smemo tukaj imeti različnih meril. Evropska unija se mora oglasiti in se mora pojaviti na svetovnem prizorišču, čim pride do kakršnega koli primera kršenja človekovih pravic. In tokrat to počnemo tudi iz spoštovanja do Kube. Zahtevamo izpustitev zapornikov vesti, zahtevamo spoštovanje človekovih pravic na Kubi. Ampak ne gre samo za to, če želimo, želimo bolj učinkovito delovanje, želimo izboljšanje rezultatov, zauzemamo se res za izpustitev zapornikov vesti. In v nekaterih primerjih je prišlo do napredka na tem področju, je prišlo do nekih rezultatov, tudi zato, ker so elementi politike, ki jo vodi Evropska unija do Kube, elementi, ki temeljijo na ponovno vzpostavljenem dialogu s Kubo. Na srečo se je ta dialog pred zelo kratkim ponovno vzpostavil. Prekinili smo s sankcijami, ki niso imele nobenega smisla in učinka. Torej, v tem trenutku lahko počnemo nekaj, kar od leta 2004 naprej ni bilo možno. Sedaj lahko s kubanskimi oblastmi govorimo o zapornikih vesti. In eh, tudi ta ocena, ki ste jo nekateri omenili, ocena rezultatov tega dialoga bo morala biti izvedena v tem istem letu, v katerem poteka ta proces. In eh, ravno tako, spoštovani poslanci in poslanke, naj se spomnim tega, kar je povedal Mario Mauro, Louis Michel, Janjes, ki so poudarili pomen tega dialoga, tega sodelovanja ter zmožnosti in moralne avtoritete Evropske unije kot sogovornika Kube, ki lahko v pogovorih s Kubo doseže tudi to, da bo Kuba šla po poti napredka naprej. Tako da tukaj gotovo imamo večino, večinsko se strinjamo o tem, kakšno sporočilo je treba poslati Kubi. Večinsko se strinjamo s tem, da je treba v dialogu, v dialogu s Kubo zahtevati izpustitev političnih zapornikov, zapornikov vesti in spoštovanje človekovih pravic kubanskih državljanov. Hvala, gospod minister. In za konec te razprave dobi besedo še gospod komisar, gospod Pibalks. Gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, ta razprava še enkrat kaže, da je Evropski parlament pravi svetilnik, ko gre za razprave o človekovih pravic. Tudi komisija nikoli ne tolerira kršitev človekovih pravic in demokracije. To ostaja pomemben temelj naše politike, kajti menimo, da če imamo jasna stališča, je ta stališča treba tudi izraziti. Kot veste, je temelj našega dela skubo temelj, ki je bil postavljen leta 96. Jasno je, da mora priti do določnih temeljitih sprememb, kar zadeva človekove pravice na Kubi. Konstruktivni dialog, s katerim smo začeli leta 2008, prav tako že ponuja določene pozitivne signale. Ne bi rekel sicer, da smo dosegli ne vem kakšen Eh, veliki napredek, ampak pri številnih eh, vprašanjih smo določen napredek vendarle dosegli in mislim, da moramo nadaljevati po tej poti. Prav tako moramo nadaljevati tudi s svojim sodelovanjem s civilno družbo. Komisija bo vsekakor eh, sledila sklepu sveta o tem, da bo srečanje z politično opozicijo tudi sestavni del obiskov na visoki ravni. Hvala lepa, gospod komisar. S tem zaključujemo razpravo. Ob zaključku razprave sem dobila sedem predlogov resolucij. S tem je razprava zaključena. Zasedanje prekinjamo do 18. ure, ko bomo začeli z vprašanji svetu.